chiedo scusa per il fatto che stiamo, eh, scusa per il fatto che stiamo mh, mm, ritardando. Opravičujem se, ker nekoliko zamujamo, vendar pa imamo težave z glasovalno listo liberalcev, ki ni prišla dovolj zgodaj, tako da vse kolege lepo prosim za malo potrpljenja, da počakamo, da se razreši ta težavica, tako da bodo tudi naši kolegi lahko glasovali. Takoj, ko pride dokument, bo tudi razdeljen in takoj potem začnemo glasovati. Lahko pa za začetek preverite, ali deluje vaša glasovalna kartica. Poglejte, če se prižgejo vse prave lučke, da vidimo, če naprave delujejo. Bene, allora possiamo cominciare la votazione sulla raccomandazione destinata al Consiglio. Začenjamo z glasovanjem. In sicer gre za priporočilo svetu o 65. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Začnimo s prvim odstavkom točka A. Predlog spremembe 17. Melanchon za. Lepo prosim, dvigujte roke. Za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis ena poročevalca. Za. Proti. Potrjeno. Gremo na 21. Vse ostalo pokriva kompromis. Kdo je za predlog spremembe 21? Proti. Zavrnjeno. 22 za. Proti. Sprijeto. 23 za. Proti. Zavrnjeno. 24 za. Proti. Sprijeto. 26. Petindvajset. Predlog spremembe petindvajset. Za proti sprejeta. Predlog spremembe 30. Za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 31. Za, proti, zavrnjeno. 32. Za, proti, zavrnjeno. 33. Za, proti, zavrnjeno. Sprejeto. Kompromis dve. Za. Proti. Sprejeto. Sedaj pa gremo na kompromis tri. Za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 38 za. Proti. Zavrnjeno. 39 za. Proti. Zavrnjeno kompromis 4 za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti, sprejeto. 43 za, proti, zavrnjeno. 44 za, proti, zavrnjeno. 45 za, proti. Proti? Zavrnjeno. 46 za? Proti? Zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. 46. Glasujemo elektronsko. dva očitno nista glasovala. 60 oddaljnih glasov, 31 za, 29 proti. Sprejeto. Predlog spremembe 47 za. Proti. Sprejeto. Kompromis 5 za. Proti. Sprejeto. Sedaj pa gremo na ustni predlog spremembe 1. Glasovali bomo po delih, najprej prvi del, za, proti, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro, preverili bomo drugi del ustnega predloga spremembe številka ena. Glasujemo. 64. 64. je vseh. Kolega Lambsdorff, želite besedo? Okay, thank you. Hvala lepa. Gospod predsednik, glasovanje o drugem delu, brez da bi glasovali o prvem delu, ni smisla. Zato bi vprašal, ali je glasovanje o prvem delu res bilo negativno. Moj občutek je bil, da je bil izid pozitiven. Mislim, da potrebujemo celotno besedilo, če lahko glasujemo tudi o drugem delu. Kolegi iz GUE so pač zahtevali glasovanje po delih. Lepo prosim, preverimo prvi del in potem prejdemo na glasovanje o drugem delu, ker nima smisla, da imamo samo drugi del. Allora, Dobro, želite preveriti oba dela, ne samo prvega. V redu. Ponovno glasujemo o prvem delu in sicer elektronsko. Elektronsko glasovanje o prvem delu ustnega predloga spremembe 1. Glasujemo. 4 eh, votanti 61 voti. 3 non hanno votato. Trije niso oddali svojega glasu, glasovanje je zaključeno, 35 za, 24 proti sprejeto. Drugi del ustnega predloga spremembe 1 glasujemo. Tudi tu ste želeli elektronsko glasovanje. 64. Aha, vsi ste sedaj glasovali. 31 za, 33 proti zavrnjeno. Prehajamo na kompromis šest. Za. Proti. Sprijeta. Kompromis sedem. Za. Proti. Sprijeta. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe 57 za, proti, zavrnjeno. 57. Želite preveriti? Glasujemo elektronsko. 57 torej. Glasujemo. Ah, eh, eh, però no, se non alzano la mano, tu, no. tu guardi. 34 eh, approvati. 34 za, 27 proti. Torej sprejeto. 58 za, proti. Zavrnjeno 59 za. Proti. Sprijeto. 60 za. Proti. Mislim, da je bilo sprijeto. 61 za. Proti. Zavrnjeno 62 za. Proti. Zavrnjeno 62 za. Ustni predlog spremembe dve poročevalca za, proti, sprijeto. Kompromis osem poročevalca za, proti, sprijeto. Vse ostalo je vključeno v kompromis 65 za, proti, sprijeto. 66 za, proti, sprijeto. 68 preskočimo, kompromis 9 za, proti, sprijeto. Sedaj pa 67 za, proti. Predlagam, da preverimo. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 67. Glasujemo. 67, voto elektronsko. 67, torej. Sì, sì, 63, 63. 30. 63 oddanih glasov, 33 za, 30 proti sprijeto. 69 je brezpredmeten. Gremo na 70 za. Proti. Zavrnjeno. 71 za. Proti. Sprijeto. Kompromis 10 poročevalca za proti, sprejeto. Predlog spremembe 77, se opravičujem, 76 za, proti, zavrnjeno, 77 za, proti, sprejeto, 78 za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti? Glasujemo elektronsko o številki 78. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 29 proti 34 za. Prosil bi vas, da dvigujete roke, kajti če ne vidim, potem moramo vsakokrat elektronsko preverjati in zgubljamo čas. 79 za. Proti. Sprijeto. 80 za. Proti? Zavrnjeno. Elektronsko preverjanje. Številka 80. Glasujemo. È aperta la votazione. 80. Emendamento 80. Predlog spremembe 80. 63. Je vseh eden ni glasoval, torej 21 za, 41 proti zavrnjeno. 81 za. Proti. Sprijeto. 82 za. Proti. Zavrnjeno. 83. Za. Proti. Zavrnjeno. 84 za. Proti. Zavrnjeno. 85 za. Proti. Zavrnjeno. 86 za. Proti. Zavrnjeno. 87. Za. Proti. Zavrnjeno. Sedaj pa gremo na uvodne izjave. Najprej številka 2 za. Proti. Zavrnjeno. Uvodna izjava A, predlog spremembe 2. Glasujemo elektronsko. še en glas nam manjka. Eden od kolegov ima kartico, pa noče glasovati. 26 za, 35 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Sprijeta. Sedaj pa imamo glasovanje po delih pri četrtem predlogu spremembe. Pa najprej prvi del za, proti, sprijeta. Drugi del je bil umaknjen, tretji del za, proti, sprijeto. Predlog spremembe 5 za, proti, sprijeto. Ustni predlog spremembe 3 za, proti, sprijeto. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe 8 za, proti, sprijeto.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 Mislim, da zavrnjeno. 14 za. Dobro, glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 13. Triinšestdeset kartic, triinšestdeset oddanih glasov, dvaintrideset za, enaintrideset proti. Sprejeto. Za en glas. Štirinajst za, proti zavrnjeno. 15 za, proti, zavrnjeno. 16 za, proti, zavrnjeno. Potem predlog spremembe 1 pri navedbah. Za, proti, sprijeto. Tu bomo glasovali sedaj samo o teh štirih predlogih sprememb, vse ostalo pokrivajo kompromisi. Gre namreč za odbor za razvoj, številka ena za proti sprijeto. B za proti sprijeto, C za proti To moramo preveriti. Če ne dvigujete rok, pač moramo preveriti. Predlog spremembe C. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe DVC. 64 kartic, 60 glasujočih. 4, 3 kolegi nočejo glasovati, 4 nam manjkajo, počakamo še kako sekundo. Nekdo še rabi kavo, očitno. Dobro. 65 oddanih glasov, 31 proti, 34 za sprejeto. DVD za, proti, sprejeto. Sedaj pa končno elektronsko glasovanje o poročilu. Glasujemo. Eden nam še vedno manjka. To so vedno te skrivnosti pri glasovanju. Nekdo ima kartico, pa ne glasuje. 59 za, nihče proti, 4 vzdržani, čestitke poročevalcu. Kolega Lambsdorff, čestitke. Prehajamo na drugo glasovanje. Gospod Lambsdorff, želite besedo? Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko, kolege, želim samo obvestiti, da je bilo sodelovanje z odborom za razvoj izvrstno, ampak nisem hotel tega povedati. Sedaj bom šel na svet, namreč gre za priporočilo svetu. Prijeli smo vabilo delovne skupine sveta, da predstavimo to priporočilo. Lani prvič, letos je to drugič vidimo oziroma želimo si, da bi vzpostavili dialog glede strateških prioritet Združenih narodov. To se mi zdi, da je pozitivna stvar, o kateri sem želel obvestiti tudi kolege. Hvala lepa. Benissimo, grazie. Dobro, hvala kolega Lambsdorff še za to obvestilo. Sedaj pa prehajamo na naslednje glasovanje. In sicer glede institucionalnih vidikov pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Začnemo pri prvem odstavku. Predlog spremembe ena za, proti, sprijeto. Številka dve, kdo je za, proti, sprijeto. Kompromis ena za, proti, sprijeto. Preskočimo številko 3, gremo na kompromis 3 za Proti. Sprejeto. Kompromis štiri. Za. Proti. Sprejeto. Kompromis pet. Za. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe sedem. Za. Proti. Sprejeto. Osem. Za. Proti. Proti? Sprijeto. Devet? Ne, ker smo sprejeli kompromis tri. Deset za? Proti? Nisem videl dovolj rok, zato glasujemo elektronsko. Predlog spremembe deset. Glasujemo. 65. Kartic 61 oddanih glasov, štirje manjkajo, sedaj še trije. Trije, ne dva. Tri kave, prosim, prinesite za kolege, ki še niso glasovali. Glasovanje je zaključeno. 33 za, 27 proti, sprejeto. Kompromis 2. Za. Proti. Sprejeto. Preskočimo številko 13 in gremo na 11. Za. Proti. Zavrnjeno. 12. Za. Proti. Zavrnjeno. 14. Kaj želite preveriti? Številko 12. 12. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe številka 12. Glasujemo. 65 kartic, 63 oddanih glasov, 64 zaključujemo glasovanje, 29 proti 33 za, sprijeto. Predlog spremembe 14 za, proti, sprijeto. 15 za, proti, sprijeto. 16 v dveh delih. Ne, to je kompromis 1. Gremo na 17 v dveh delih. Najprej prvi del za, proti, sprijeto. Drugi del za, proti, sprijeto. 18 za, proti, sprijeto. 19 za, proti, sprijeto. Sprejeto. Predlog spremembe 20 je kompatibilen z 19. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 21 je brezpredmeten. 22. Ne, ta ni brezpredmeten. Tudi ta je potem brezpredmeten. 23 za. Roti? To moramo preveriti. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 23. Glasujemo. E ne manca sempre uno. Eden še vedno manjka. 30 proti, 32 za, sprijeto. Elektronsko glasovanje o osnutku poročila v celoti. Glasujemo. 65 schese, 62 votanti, 3 secondi, 63. Še par sekund počakamo. 63 danih glasov. 57 za, 4 je proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. In s tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in glasovanje, ki se nanaša na strategijo Evropske unije za odnose z Latinsko Ameriko. Poročevalec gospod Salafranka. Začeli bomo z predlogom spremembe 16, kdo je za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 32, ki je identičen 33, kdo je za, proti, zavrnjen, predo spremembe 34 za, proti sprejet 35, kdo je za, proti zavrnjen 117, kdo je za, proti zavrnjen 118, glasujemo v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti zavrnjen, drugi del, kdo je za, proti zavrnjen, proti, zavrnjen, 36, kdo je za, proti, zavrnjen, predlog 37, želite preveriti, predlog spremembe 36, glasujemo elektronsko. Glasujemo o 36. predlogu. Konec glasovanja. 61 dodanih glasov, 30 za, 30 proti. Predlog je zavrnjen. 37. Kdo je za? Proti. Sprejet. 119. predlog. Melonšon. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 38. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 39 za. Proti zavrnjen. Predlog 40, kdo je za? Proti, zavrnjen. Predlog 41 je identičen 42. Ne, tu gre za jezikovne zadeve, ne bomo glasovali. Kompromisni predlog 8, kdo je za? Kdo je proti? Sprejet. Gospa Lunaček, želite besedo? Še enkrat bi glasovali o tem, da bi vključili tudi gender violence. Šlo je za kompromisni predlog med mojim predlogom in predlogom kolega Mejera, zato prosim, da to unesete v besedilo. Eh, Poročevalec, kakšno je vaše mnenje? Hvala lepa. Razumem, kaj predlaga kolegica Lunaček in mislim, da je to ustni predlog spremembe. To sem upošteval že v uvodni izjavi. Če gre tu za ustni predlog spremembe, to ne moremo sedaj sem vključiti. Hvala. Eh, naturalmente. Eh, Seveda imate prav, vendar mora kdo temu nasprotovati. Če se strinjate z gospodom Salafranko in ne s predlogom ustnega, tem predlogom spremembe, potem dvignite roke. Gospod predsednik, samo ena oseba zadostuje. Dobro, če vi nasprotujete, je to že dovolj. Nisem prebral pravilnika za odbore, za plenarno mi je zaseden mi je znano. Kompromisni predlog 8, kdo je za, kdo je proti, sprejet. Gremo naprej. 6 ne 46, temveč na 120. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 47. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Kompromisni predlog 9. Kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog 49. Kdo je za? Proti. Zavrnjen predlog, kompromisni predlog 10. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompro, Predlog 51, kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog 52, kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog spremembe 121, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Kompromisni predlog 11, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 56. predlog, kdo je za? Proti sprejet. Kompromisni predlog številka 12, kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog 58, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Kompromisni predlog 13, kdo je za? Proti. Sprejet. Gremo naprej. 61, kdo je za? Proti. Sprejet. 62. Ne, tega pokriva 13. kompromisni, 65. predlog spremembe, kdo je za? Proti? Zavrnjen predlog 63. Kdo je za? 63. predlog proti. Mislim, da je zavrnjen. 64. predlog. Preverjamo 63. predlog spremembe. Glasujemo elektronsko. 63. predlog spremembe. 63 glasovalnih kartic, 61 vas je oddalo glas, 33 glasov proti, 22, 28 za, predlog je zavrnjen. 64. predlog, kdo je za? Proti? Zavrnjen. Ustni predlog spremembe 2, kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog 66, kdo je za? proti? Zavrnjen. Predlog 67. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 68. Kdo je za? Proti. Mislim, da je zavrnjen. Kompromisni predlog 14. Kdo je za? Proti. Sprejet. Gremo naprej. 73. predlog spremembe, ustni predlog spremembe 3. Kdo je za? Gospa Lunaček, izvolite. Se upravičujem, ampak mi ne podpiramo kompromisnega predloga 14. Zato prosim, da glasujemo o 70. predlogu spremembe. Gospod Salafranka, Dve zadevi, gospod predsednik. Če se sprejme kompromisni predlog, potem je ta predlog spremembe brezpredmeten. Naša skupina pa nasprotuje ustnemu predlogu spremembe. Hvala. Dobro. 70. je torej brezpredmeten. Gremo na predlog spremembe 73 brez ustnega predloga spremembe. Glasujemo torej o 73. predlogu brez ustnega predloga. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 74. predlog. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog 75 je identičen 122. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Ustni predlog spremembe 4. Kdo je za? Ponovno, gospod Salafranka, izvolite. ta ustni predlog spremembe nam ni všeč. Dobro, če temu nasprotujete, izvolite, gospa. Gospa Moniz. Gospod Salafranka, bi lahko pojasnili, zakaj vam ni všeč ustni predlog spremembe, ki je že uvrščen na glasovalni seznam. To ni ustni predlog spremembe, ki bi ga prvič predstavili sedaj zato ker se nanaša na ultraperiferne regije. To pa ni predmet tega poročila. Hvala. Bene, allora, no... Dobro, ne bomo glasovali o ustnem predlogu spremembe 4. Gremo naprej 123. predlog spremembe. Še kdo želi besedo? Moniz? Dobro, skupine bodo torej v trenutku glasovanja odločale, ali je nekaj dobro ali ne vendar je težko zavrniti predlog spremembe, ki ga je že sprejel sekretarjat odbora. Naj preberem, kaj piše v pravilniku, ki ureja to področje. Predlogi sprememb, ki se predstavijo ustno znotraj odbora, se lahko dajo na glasovanje, razen če en član odbora temu nasprotuje. En član je temu nasprotoval, zato ne moremo o tem glasovati. Zelo mi je žal, ampak besedilo pravilnika je glede tega popolnoma jasno. 75, 122, o tem glasujemo. Oziroma, to smo preskočili. 123. predlog spremembe, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 76, poročevalca, kdo je za? Proti. Sprejet. 124. predlog, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 77, kdo je za? Proti sprejet. Predlog 78, kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog 79, kdo je za? Glasujemo še enkrat o 78. predlogu elektronsko. Konec glasovanja. 62 odanih glasov, 35 glasov za, 27 proti sprejet. Predlog 79. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog 80. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 125. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 81. predlog. Kdo je za? Proti? sprejet. Predlog 82 v treh delih. Kdo je za prvi del? Kdo je proti? Zavrnjen. Drugi del. Kdo je za? Proti. Sprejet. Tretji del. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. 83. Želite, da preverimo tretji del predloga spremembe 82? Glasujemo elektronsko. Še vedno dva poslanca ne glasujeta, konec glasovanja. 37 glasov proti, 26 glasov za, zavrnjen. 83. predlog, kdo je za? Proti, zavrnjen. Predlog 84, kdo je za? Proti, zavrnjen. Predlog 85, kdo je za? Proti, sprejet. Kompromisni predlog 15, kdo je za? Proti proti. Sprejet. Gremo naprej. 87. predlog spremembe glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti. Sprejet. 88. predlog, kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog 89. Kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog 90, kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog 91, kdo je za? Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 16, kdo je za? Proti? Sprejet. 92, kdo je za? Proti? Sprejet. 94, kdo je za? Proti? Zavrnjen. 95, kdo je za, proti, zavrnjen, 126, kdo je za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 18, kdo je za, proti, sprejet. 98. predlog. Predlog 98. Kdo je za? Proti. Sprejet. 99, kdo je za? Proti. Sprejet. 127, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 100, ki je enak 101, kdo je za? Se opravičujem, sem naredil majhno napako. O tem ne bomo glasovali, zato ker to pokriva kompromisni predlog 18, o katerem smo že glasovali. 128. predlog, kdo je za? proti? Zavrnjen. Ustni predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog 102. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog 103. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog 104. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog 105. Kdo je za? Proti? sprejet. Predlog 106, kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog 107, kdo je za? Proti. Zavrnjen. 108, kdo je za? Proti. Zavrnjen. 109, kdo je za? Proti. Zavrnjen. 110, kdo je za? Proti. Zavrnjen. 111, kdo je za? Proti. Sprejet predlog 129. Glasujemo o dveh delih. Kdo je za? Za prvi del. Kdo je proti? Zavrnjen. Drugi del. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog spremembe 2 je enak. Kdo je za drugi predlog? Proti. Zavrnjen 112. Kdo je za? Proti zavrnjen. Predlog 3. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog 4. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 113. Jezikovna sprememba. 5. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Šesti predlog spremembe. Kdo je za prvi del? Proti? Zavrnjen. Drugi del. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Kompromisni predlog ena. Kdo je za? Proti. Sprejet. Osmi predlog. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Deveti predlog. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti. Sprejet. Sedaj pa glasujemo o predlogu 12 v treh delih. Kdo je za prvi del? Proti? Zavrnjen prvi del. Drugi del? Kdo je za? Proti? Zavrnjen tretji del? Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 13. predlog. Kdo je za? Proti? Sprejet. 14. predlog. Poročevalca. Kdo je za? Proti? sprejet. Tu imamo naslednje navodilo. Najprej treba glasovati o šestem ustnem predlogu spremembe. Če bo ta zavrnjen, glasujemo o petnestem predlogu spremembe. Gospod Salafranka, izvolite. Gospod predsednik, mi nasprotujemo temu ustnemu predlogu. Dobro, spoštujemo pravilnik, zato glasujemo sedaj o 15. predlogu spremembe. Kdo je za? takšen, kot je. Proti, sprejet 114. Kdo je za? Proti, mislim, da je zavrnjen. Zdi se mi, da je zavrnjen. Prosim vas, da dvigujete roke. 16. Kdo je za? Proti, zavrnjen. Predlog 17. Kdo je za? Proti, zavrnjen. Predlog 115. Kdo je za? proti, zavrnjen. 18, kdo je za, proti, zavrnjen. 19, kdo je za, proti, zavrnjen. Predlog 20, kdo je za, proti, sprejet. 21, kdo je za, proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 3, kdo je za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 4, kdo je za, proti, sprejet proti. Sprejet. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti. Sprejet. Kompromisni predlog 6. Kdo je za? Proti. Sprejet. 6. Ne. Kompromisni predlog 7. Sprejet. Predlog 28. Tu imamo ustni predlog spremembe 7. O tem glasujemo skupaj. Skupaj s predlogom 28. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog 29. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 30. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 31. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Usni predlog 8. Kdo je za? Proti? Bomo, bomo preverili. Bomo preverili. Gospod Salafranka, želite besedo? Ne. Preverjamo. Ustni predlog spremembe 8. Elektronsko glasujemo. Triinšestdeset oddanih glasov, konec glasovanja. 26 glasov za, 37 glasov proti, zavrnjen. Predlog spremembe je enak. Kdo je za? Proti. Sprejet. Vendar moramo gibati pravzaprav. Ustni predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Sedaj pa bomo glasovali še o mnenju odbora Deve. Predtem pa dajem besedo še gospodu Salafranki. Hvala, gospod predsednik. Zelo pozno smo prejeli mnenje odbora za razvoj. Mislim, da smo ga prejeli včeraj pozno popovdne tisto, kar je zapisano v njihovem mnenju, je že vključeno v naše poročilo. Morda je samo par točk, ki jih nismo vključili. Zato predlagam odboru, da zavrne vse tisto, kar je zapisano v mnenju odbora Deve. Hvala. Lunaček, pre... Gospa Lunaček. Gracias, um... Hvala, gospod predsednik. Sama se ne strinjam z mnenjem poročevalca, mi je zelo žal. Odbor za razvoj je včeraj zasedal, glasovali so, morda, če bi se bolje organizirali, bi stvari drugače potekale. Sama pa si želim, da bi vseeno glasovali o vsaki posamezni točki. Številne točke namreč niso vključene v poročilo našega poročevalca kolega Majer in potem še kolega Viganin. Mislim, da ima poročevalec prav. Dokument smo prejeli zelo pozno, mnenje odbora Deve smo prejeli šele včeraj pozno popovdne, kompromis smo prejeli včeraj ob začetku seje in mi nismo navajeni to vrstnega načina delovanja. Kolega Viganin. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da moramo pokazati tudi spoštovanje do kolega v odboru Deve. Zato predlagam, da glasujemo tako, kot je to predvideno. Hvala. Ja, Dobro. Potem pa bomo glasovali o vsakem predlogu posebej. Prvi odstavek, kdo je za? Proti? Zavrnjen. Odstavek dve. Dobro, simbolično preverjanje bom popustil, ampak sem že videl na podlagi dvignjenih rok. Glasujemo elektronsko o prvem odstavku. Štiriinšestdeset oddanih glasov, dvaintrideset za, dvaintrideset proti. Imeli ste prav zavrnjenje. No, ampak očitno bomo elektronsko glasovali potem o vseh odstavkih. Točno na polovici so bili glasovi. Dvigujte roke, prosim. Drugi odstavek, kdo je za? Proti? Po mojem mnenju zavrnjen, ampak vem, da želite preveriti. Dobro, se mi je kar zdelo. Glasujemo o drugem odstavku, elektronsko glasovanje. Tokrat dve osebi nista oddali glasu. 64 oddanih glasov, 31 proti, 28 za. Predlog je zavrnjen. Tretji odstavek, kdo je za? Proti. Mislim, da je zavrnjen. Ne vem, ali se hecate ali ste resni. Dobro, preverjamo elektronsko tretji odstavek. Očitno bomo elektronsko glasovali o vseh odstavkih. Tretji odstavek glasujemo. Še vedno mi manjka en glas. 63 oddanih glasov, 32 glasov za, 30 proti. Sprejet. Četrti odstavek. Glasujemo o četrtem odstavku. Končno vsi oddani glasovi, 37 glasov proti, 27 za, zavrnjen. Peti odstavek, glasujemo elektronsko. Zaključili bomo s tem glasovanjem, potem pa vam dam besedo. Če je v zvezi z glasovalno kartico, potem to povejte, pa bomo upoštevali vaš glas z dvigom rok. Mikrofon, prosim. Tam imate gumbek, kjer piše push. Na desni strani. Se upravičujem, gospod predsednik, sem nadomestni član. Ampak rekli so, da je PPE že prisotna v celoti. Če vam manjka glas ali dva, potem bom glasoval. Če pa ne, potem ne bom. Kaj naj zdaj? No, to morajo preveriti tehniki. Če je število članov skupine EPP v tem odboru že zapolnjeno, potem ne morete glasovati. Očitno so vsi člani skupine EPP prisotni, tako da vi samo spremljate to glasovanje. 23 glasov za, 38 proti, 5 odstavek zavrnjen. Odstavek 6 glasujemo elektronsko. Če kdo zaspi, pa lahko vi glasujete. Predlog je zavrnjen s 53 glasovi proti. Odstavek 7. Elektronsko glasujemo o sedmem odstavku. Konec glasovanja. 49 proti, 16 za zavrnjen. Osmi odstavek glasujemo. Vidim, da podpirate ta predlog. Še dva nista glasovala. Konec glasovanja. 63 glasov za. Izvrstno, tu ste soglasni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 Konec glasovanja. 57 glasov za, 7 proti sprejet. Elektronsko glasujemo o 11. odstavku. Konec glasovanja. 32 glasov proti, 33 za sprejet. 12. odstavek. Kdo? No, glasujemo. sem želel predlagati glasovanje v bloku, pa vem, da se ne bi strinjali. 33 glasov za, 32 proti sprejet. Odstavek 13 glasujemo. Konec glasovanja. 42 glasov proti, 23 za zavrnjen. Odstavek 14. Vsakič glasujete drugače. Super. Elektronsko glasujemo o 14. odstavku. Konec glasovanja. 48 glasov proti, 16 da, za predlog zavrnjen. Odstavek 15. Glasujemo. Konec elektronskega glasovanja. 55 glasov proti, 9 za zavrnjen. Odstavek 16. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 glasov proti, 31 glasov za. Prav ta odstavek je zavrnjen. Odstavek 17. Glasujemo. To je zadnji odstavek. 32 glasov proti, 33 glasov za sprejet. Sedaj pa glasujemo o celotnem poročilu oziroma resoluciji. Bene, 54 glasov za, en glas proti, devet vzdržanih glasov. Čestitke poročevalcu in čestitke sekretarjatu za upravljeno delo. Z glasovanjem smo zaključili petminutni odmor, potem pa nadaljujemo s zasedanjem odbora. Tisti, ki vas ne zanima naša naslednja točka na dnevnem redu, zapustite dvorano.